imamo veliko prošen za obrazložitev. In delamo lahko samo do 15 do 3, zato da lahko pripravimo nadaljevanje zasedanja ob 3. Preostali del obrazložitev bo jutri po glasovanju. V vsakem primeru lahko pošljete vašo obrazložitev v pisni obliki. Prosim za tišino.